Ja, gospa predsedujoča rezultati današnjega glasovanja kažejo da večina evropskega parlamenta eh, je naslednja danes smo glasovali in izrekli sodbo kako je bilo v Nemčiji leta 2014, da so se lahko državljani počutili vključene. Uh, politična apatija bo obstajala še vnaprej. Zaradi uh, demokratične klauzule, so bile manjše stranke odločene iz parlamenta. Teh sedem poslancev, ki bi lahko bili v parlamentu, ne morejo destabilizirati parlamenta in njegovega ukrepanja. Moja stranka NPD bo glasovala proti odpravi demokratičnega standarda in sprejela za to potrebne korake. Hvala lepa. Nisem si sicer načrtovala, da spregovorite o reformi volivne zakonodaje v Evropi. Uh, ampak no, zdaj je treba v zadnji uri spregovoriti tudi o tem. Gospod Pospišil bi dobil besedo, pa ga ni z nami. In zdaj gospod Korvin. Hvala lepa, spomnil bi na to da je v Nemčiji pred Prvo svetovno vojno vsaka zvezdna država imela svoj volivni sistem. Potem so se ti sistemi poenotili in zdaj poskušamo tudi poenotiti evropski sistem. Talán még a kocsi szolgálatnál egy autót is talál. Ander... Hvala lépa, zelo na kratko, da bomo še morda dobili prevoz domov. Gospod Anderson. Er er Vlada nezadovoljstvo v parlamentu, ker se. Eh, naj bi se poslanci volili v le volilnih enotah. Poslance naj bi se lahko volilo tudi v nekakšnem evropskem manifestu. Ta predlog za evropske politične skupine in seznam glasovanja gre v to smer, ko gre za nadnacionalni seznam. In ko gre za to, da bi moral biti logo skupine tudi na obrazcu. Pravzaprav se zdaj prenaša moč držav članic na sku politične skupine Evropske unije. s tem pa bi spodkopali demokracijo. Sam sem glasoval proti temu predlogu in upam, da bo svet zagotovil, da ta ubog predlog nikoli ne bo gledal luči dneva. Gospod Balco. Gospod predsedujoča, reforma volilne zakonodaje Evropske unije je nekaj, česar sam ne podpiram. Namreč ne moremo porazdeljevati sedežev v Evropski uniji na podlagi ene same zakonodaje. Volitve potekajo v 28 državah članicah. Obstaja 28 držav članic in ne 28 regij v Evropi. Upam, da nikoli ne bomo prišli do točke, ko bi se zakonodaja poenotila skupna volilna zakonodaja Evropske unije bi po mojem mnenju privedla do enotnih volilnih list. Čez nacionalne volilne liste bi v tem primeru imele naprimer število sedežev, ki jih sploh ne znamo niti opredeliti. Tako da bi ta predlog po mojem mnenju privedel do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 Kar se tiče reforme volivne zakonodaje naslednje, spomnil bi vas, da sem se oglasil tudi pri prejšnji točki o prihodnosti letalskega prometa, tam pa mi niste dodelili besede in nisem se mogel oglasiti. Kar se tiče volivne zakonodaje, bi povedal, da poročilo gospe Hübner in gospoda Lajnena podpiram in sem ga podprl saj sem prepričan, da so se časi spremenili od prejšnjega akta. Z nekaterimi doložbami se sicer nisem strinjal, recimo, ko gre za enakost rednih sprememb, gre za zelo raznolik pogled na uh, enakost spolo. Bilo pa je tudi nekaj dobrih predlogov, recimo volilna starost 16 let ali pa elektronsko glasovanje. Toliko o reformi volilne zakonodaje. Hvala. Valoban, utrtenta, moj... Ne, ne, kolega, nikar še ne sedete na svoje mesto, zato ker imate še eno obrazložitev glasovanja in sicer pri prihodnem letalskem svežnju. Vi ste najbolj odporen in ustrajen poslanec danes večer. Izvolite. E Hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Tudi v zvezi s svežnjem za letalski promet. Rad bi razložil svoj glas. Besedilo sem podprl tudi zato, ker bomo v naslednjih nekaj letih v evropskih letalskih prevoznikih eh, imeli uh, več kot 2000 delovnih mest manj. Treba bi se bilo osredotočiti tudi na izboljšanje konkurenčnosti na tem področju in to tudi piše v poročilu. Hkrati pa bi bilo treba odpraviti nepotrebna bremena, ne sicer pri varnosti, Eh, pri tem mislim predvsem na upravno, birokratično breme. Poročilo sem podprl, zanj se zahvaljujem in hvala tudi za priložnost, da sem lahko razložil čemu. Hvala. Obvestila bi vas o tem, da bo zapisnik tega zasedanja sprejet na prihodnjem plenarnem zasedanju če nihče ne nasprotuje.